Na voljo je zapisnik od včeraj, ali so kakšne pripombe? Ne, s tem je zapisnik sprejet. Imam še neko napoved. Od skupine SND sem eh, prejela zahteve za imenovanja v odboru.